poziv na rezolucijo Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2015 o poročilu Senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA. Besedo dajem predstavniku sveta. To je že dobra tradicija, gospod Bert Kenders. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Kot veste, so ZDA zelo pomembna partnerica za Evropsko unijo v boju zopr terorizem. Vsi vemo, da smo imeli v preteklosti določene različne poglede na protiteroristične politike ZDA. Evropska unija se je v zadnjih letih pogosto pogovarjala z ZDA glede njihovih tehnik zasliševanja in tako naprej. Tudi glede tega, kako lahko včasih kršijo mednarodne standarde. Prav zaradi tega imamo kar nekaj resnih pomislekov eh, glede delovanja ZDA na tem področju. Pomembno je izpostaviti, da smo danes leta 2016 in predsednik Obama je zaključil program CIE že nekaj dni potem, ko je postal predsednik. To je bila ključna odločitev takrat. Z eh, izvršno odločitvijo je takoj zahteval prekinitev mučenja in tehnik zasliševanja, ki eh, niso povsem zakonite. Strinjamo se z gospodom Obano, Obamo, da so te tehnike zasliševanja v nasprotju z našimi vrednotami in da ne služijo v boju zoper terorizem. Boj zoper terorizem mora spoštovati mednarodno pravo, mednarodno človeško pravo in eh, pravo za begunce. To je veljalo takrat in velja seveda tudi danes. Proti terorizmu se lahko bojim, bojujemo le, če se držimo naših ključnih vrednot. Evropska unija obsoja mučenje in druge nepravične uh, uporabe zasliševanja tako Evropske unije, kot tudi drugod po svetu. Program, o katerem govorimo v tem eh, vprašanju za ustni odgovor, uh, se je zaključil. Namreč eh, načini, ki jih predlaga gospod Obama, so bolj podobni temu, kar uporabljamo v Evropski uniji. Te napredne tehnike zasliševanja eh, sedaj niso več eh, v uporabi. Četrti člen Evropske uh, pogodbe piše, da je uh, varnostna politika v pristojnosti držav članic, kar pomeni, da je izven pristojnosti Evropske komisije in eh, drugih inštitucij. Razumem nekaj vaših pomislekov glede tega, da svet ni spremljal priporočil, ki jih je zapisal parlament v svoji resoluciji. Ampak žal svet pač nima pristojnosti, da bi to storil po pogodbah Evropske unije. Ali je ta situacija sedaj zadovoljiva? Odgovor je seveda ne osebno kot evropejec eh, se sramujem tega, da so takšne prakse v preteklosti potekale na evropskem ozelju, ozemlju. V imenu sveta bi rad izrazil sramovanje za takšne prakse še danes. Ampak svet mora spoštovati pristojnosti, ki mu jih pogodbe dodeljujejo. To pa seveda še ni konec eh, te zgodbe. Gotovo bo komisarka povedala nekaj glede njenih aspektov o tej zgodbi. Države članice, ki sodelujo pri nezakonitih dejavnostih, morajo eh, sam razmisliti o tem. Namreč zavezuje jih konvencija o človekovih pravicah in temeljna listina o temeljnih pravicah Evropske unije. Ta, ta domnevna vključenost v določenih držav v takšne prakse je že na sodišču za človekove pravice dokazano je bilo eh, v vsaj eni sodbi, da je do tega prišlo na evropskem ozemlju, drugi postopki pa še potekajo. Torej obstaja pravosodni okvir za pregon takšnih zadev. Seveda pa moramo razumeti tudi politični vidik tega, namreč eh, svet prepušča sodbo o tem sodiščem, ki so pristojna za to. V prihodnosti moramo zagotoviti, da so protiteroristične politike takšne, da spoštujejo temeljne človekove pravice, tako na ravni Evropske unije, kot tudi na ravni držav članic. To, kar se je zgodilo, se ne sme ponoviti. Hvala. Najlepša hvala. Hvala za to mnenje. Besedo bi dal poročevalcu, gospodu Albrehtu. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči, in se upravičujem za tole zamudo. Spoštovanje temeljnih pravic in vladavina prava sta ključni pri uspešni politiki za boj proti terorizmu. Parlament je že večkrat obsodil program CIE glede izročitev in skrivnega pridržavanja. Ta program je namreč kriv za veliko zlorab in kršenja človekovih pravic, vključno z mučenjem krutimi, nečloveškimi in poniževalnimi kazni ter uh, drugimi kršitvami. Jasno je, da kljub temu, da je to zelo poseben primer, politike boja proti terorizmu niso izključene iz. Uh, okvira prevzemanja odgovornosti. Ne smemo dovoliti kršitev mednarodnega prava ali človekovih pravic. Prevzemanje odgovornosti v primeru izročitev in skrivnega pridrževanja je ključno za to, da zaščitimo človekove pravice tako v notranjih kot tudi zunanjih politikah Evropske unije. Zagotoviti moramo legitimno in učinkovito zunanjo politiko, ki bo temeljila na vladavini prava. Naš parlament je že večkrat pozval k boljši preiskavi glede tega, kako so evropske države članice sodelovale pri tem programu CIE glede izročitev in skrivnega pridržavanja. Prosimo, da se zagotovi, da so, bile da so bila priporočila iz resolucije Evropskega parlamenta spremljene in eh, da je komisija uporabila vsa, vse mehanizme, ki so ji na voljo. Torej, podprli, raziskave so podprle določene sume glede tega, da so agenti, in, eh, ob, agenti obveščevalnih in tajnih služb sodelovali pri tajnem programu CIE za izročitve in skrivno pridrževanje, včasih tudi na koruptiven način, zato ker je CIA e zagotovila velike vsote denarja za to, da so ti organi sodelovali. Poročilo uh, senata ZDA o CIA pravi, da so preko mučenja dosegli določene podatke, ki jih ne bi bilo mogoče dobiti preko normalnih metod zasliševanja. To ozračje, ki je dovolilo takšne programe, je dovolilo tudi nadaljevanje programa nacionalne varnosti v ZDA, ki je posredoval v mnogih državah članicah Evropske unije. Evropska unija mora preveriti in tudi obsoditi um, kršitve in, um, in uh, torej zločine, ki so se zgodili znotraj tega programa CIE, v primeru, da so se zgodili na območjih Evropske unije. Evropska unija mora preveriti te obtožbe, da so bili na, Evropski, na ozemlju Evropske unije tajni zapori, kjer so bili ljudje pridržani in mučeni. Upoštevati moramo nove dokaze, ki so prišli na dan. Države članice morajo preiskati sume, da je prišlo do nezakonite izrečitve in skrivnega pridržovanja na njihovem ozemlju. Podali smo naše uh, pomisleke glede tega, da se nacionalni parlamenti in obveščevalne službe branijo, da bi razkrili podatke o tem, koliko so bili vključeni v ta program. Tukaj uporabljajo načelo skrivnosti in tajnosti in na ta način ne omogočajo dostopa do podatkov o takšnem postopanju. Svet zato prosimo, glede na to, da so se opravičili za uh, to, da oni ne morejo posredovati na tem področju. Zakaj so uh, potem posredovali skrajšane zapisnike pri določenih sestankih z višjimi uradniki iz ZDA? Svet naj torej sprejme izjavo glede tega, kaj se tukaj dogaja in kaj je potrebno storiti. Uh, Podati morajo izjavo o tem, da morajo države članice sprejeti odgovornost na tem področju in pripraviti preiskave. Povezati se morajo z nacionalnimi obveščevalnimi službami in od njih zahtevati informacije glede tega. Na tak način moramo zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in izmenjavo obveščevalnih podatkov. Samo tako bomo lahko zagotovili eh, spoštovanje vladavine prava in sodelovanje obveščevalnih agencij. Komisija je že predlagala način, kako bi lahko izmenjevali eh, čezmejne obveščevalne podatke v boju proti terorizmu. Nacionalna varnost ni izven vladavine prava in izven spoštovanja človekovih pravic. Evropska unija mora prevzeti svojo odgovornost. Hvala. Pošle prosim na prišlošč o... Najlepša hvala. Tako, e, lepo vas prosim, da ste malce bolj počasni, tako da lahko tolomači normalno delajo. Gospa Jurova v imenu e, Evropske komisije. Hvala. Spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanci, razumem e, to, da želi Evropski parlament spremljati to vprašanje glede poročila senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA namreč tam so ugotovili resne kršitve človekovih pravic. Boj proti terorizmu ne sme opravičiti nezakonite aretacije, mučenje ali druge, eh, drugo napačno obravnavo. Nacionalna varnost pa je žal izven pristojnosti komisije. Evropske pogodbe komisiji ne nadlagajo pristojnosti, da bi preiskovala nacionalne obveščevalne in tajne službe listina temeljnih pravic velja samo na področjih, kjer eh, države članice izvajajo zakon, evropsko zakonodajo. Poleg tega so se ti dogodki dogodili, preden so se zadevne države članice pridružile Evropski uniji. Komisija je že od začetka poudarjala, da morajo zadevne države članice opraviti poglobljeno in neodvisno raziskavo in ugotoviti, kaj se je zgodilo dovoliti morajo žrtvam, da prejmejo očkodnino zaradi eh, tega, kar se jim je zgodilo. To vse izhaja iz Evropske konvencije o človekovih pravicah, prekratkim pa je to tudi povedalo Evropsko sodišče za človekove pravice. Kar se tiče azila in pravosodnega sodelovanja, v času izvajanja tega programa CIE ni bilo evropskih določb glede pravosodnega sodelovanja med Evropsko unijo in ZDA dva sporazuma o izročitvi in o eh, pravnem sodelovanju sta začela veljati šele 1. februarja 2010. Ta dva sporazuma pojasnjujeta, kako poteka pravosodno sodelovanje in sodelovanje na področju eh, kazenskih zadev z ZDA. Takrat ni bilo nobenih eh, določb v Evropski uniji glede obravnave tretjih državljanov in eh, državljanov, ki prosijo za status begunca. Direktiva 2004 skozi, 8 in, skozi 83 in 2005 skozi 85 sta začeli veljati uh, in sta bili preneseni v nacionalno pravo šele po teh dogodkih. Dejanja Evropske unije in držav članic v boju proti terorizmu morajo vedno spoštovati človekove pravice. Dogovor z ZDA pa enako kot druga zakonodaja Evropske unije v boju proti terorizmu mora biti uporabljena na način, ki bo spoštoval listino temeljnih pravic. Hvala. Dziękuję. E, bardzo dziękuję, pani komisarz. Najlepša hvala, gospa komisarka. Tako, sedaj pa v imenu političnih skupin, predstavniki skupin. Najprej za skupino ELS, gospa Mecula, izvolite, minuto in pol imate. Najlepša hvala. V boju proti radikalnemu terorizmu moramo vedno razumeti tudi širšo sliko. Razumeti moramo, kaj so naši glavni cili in kaj želimo zaščititi. Zaščititi želimo vrednote in svoboščine, ki jih včasih jemljemo, kot eh, da so tako ali tako prisotne, ampak te moramo zaščititi. Namreč, če nočemo se odpovedati našemu načinu življenja in odločeni samo, da bomo še naprej živeli na tak način kot sedaj. Uporaba mučenja je vsekakor v nasprotju z našimi vrednotami. Tega ni mogoče upravičiti. Tudi ni mogoče zagovarjati. Mučenje ne bo nikoli doseglo to, da bodo državljani Evropske unije bolj varni v Evropski uniji. Res je, eh, naše politike morajo biti trdne, po drugi strani pa morajo spoštovati mednarodno pravo in človekove pravice. Ne smemo obupati nad temi temeljnimi vrednotami, ko postane bolj nevarno. Ne, takrat moramo biti še bolj vztrajni. Prav zato smo pripravili preiskovalni odbor v Evropskem parlamentu, ki je sedaj deloval že eno leto in prav zato se moramo naučiti iz lastnih napak. Strokovnjaki so najbolj primerni za to, da opravijo preiskave zopr zlo, zločince in naš odgovor ne sme biti mučenje, saj ta ne predstavlja naših vrednot. Hvala. Bardzo, pani posel, grup... Najlepša hvala. Sedaj pa za SND, gospa Tanja Fajon. Izvolite, dve minuti in pol. Hvala, predsedujoči. V Evropskem parlamentu že skoraj deset let vlade članic Evropske unije pozivamo k resnemu ukrepanju. Poročilo ameriškega senata je razkrilo, da je CIA uporabljala metode brutalnega zasliševanja in mučenja ljudi na evropskih tleh po napadih enajst septembra. evropske vlade morajo spoznati da ne gre zgolj za sramotno ampak za resno kršitev temeljnih pravic in evropskih vrednot. na dan še vedno prihajajo novi dokazi. z delegacijo odbora libe smo lani jeseni obiskali romunijo a nam oblasti niso dovolile vstopa v stavbo domnevnega pripora drugače je bilo pred tem v litvi ravno poročilo evropskega parlamenta o tej misiji je močno pripomoglo k razkritju nekaterih skrivnosti odločilna pa je bila kot že omenjeno objava poročila ameriškega senata. ta ni le razkrila razsežnosti zločinov temveč tudi da je mučenje neučinkovito v boju proti terorizmu po mednarodnem pravu za takšna dejanja ne more biti nikakršnega opravičila in pokazati moramo da smo resni tako da tistim ki so odgovorni tudi sodimo. šlo je za najbolj sistematične kršitve človekovih pravic in humanitarnega prava po drugi svetovni vojni na evropskih tleh. posamezne evropske vlade niso končale podrobnih preiskav domnevno vpletenost kaj šele da bi ukrepale proti odgovornim ali prevzele vsaj moralno odgovornost žalostno je da se je do zaupnih podatkov iz poročila senata o mučenju očitno uspelo dokopati le hollywoodski filmski industriji medtem ko civilna družba nevladne organizacije in celo zagovorniki priprtih tega niso dosegli. več deset ljudi je še vedno zaprtih v guantanamu brez obtožnic ali sodnih postopkov. preiskave v posameznih državah članicah se morajo nadaljevati da bomo lahko ugotovili mero vpletenosti. te kršitve ne bodo nikoli izginile in nobena preproga ni dovolj velika da bi jih lahko pometli pod njo. naša skupna odgovornost je da zapremo to izjemno sramotno poglavje v naši evropski zgodovini in zagotovimo da se kaj takega ne bo ponovilo nikoli. kolege pozivam da na jutrišnjem glasovanju resolucijo odločno podpremo. najlepša hvala.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 kritični do mučenja. Mislim, da je to očitno. Kritični smo tudi do drugih izjemnih ukrepov. Sam pa sem vseeno v dvomih glede načina, kako se to danes predstavlja v Evropskem parlamentu. Prvič, predstavnik eh, sveta je povedal, da so ZDA ukinile program zaradi katerega smo bili tako kritični. No, v primeru, da bi to še delovalo, bi bili upravičeno uh, v dvomih. Komisarka Jurova je povedala, da takrat še ni bilo pravnih sporazumov ali pravnih obvez za te države. Naj vas še enkrat spomnim, da nacionalna varnost. Uh, da je to v celotni pristojnosti držav članic. In prav tam moramo opraviti vse potrebno delo, da se ugotovijo podatki. To je odločitev držav članic. Evropski parlament pa ima pravico, da nagovori javnost k temu, da jo mobilizira in spodbudi k takšnim raziskavam. Ampak ali imamo mi pravico do preiskav? Ne, to lahko storimo samo znotraj inštitucij, ne pa na področju, ki je v pristojnosti držav članic. Prav zato mora biti naš pristop bolj racionalen. Seveda, glede na te eh, podatke o neciviliziranih metodah, kot je mučenje pri zasliševanju, ne smemo biti kar tako brez kritike. Ampak Pomembno je, da se posvetimo tudi osrednjemu vprašanju. Tukaj govorimo o teroristih, ki želijo uničiti našo civilizacijo. Ne moremo se bojevati proti teroristom, pri tem pa sami kršiti eh, človekovih pravic. To je res, ampak ne smemo tudi paralizirati naših eh, enot. V imenu Alde, gospa Intefeld, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Sama sem bila članica preiskovalnega odbora o programu CIE pred približno desetimi leti. Lahko bi rekli, zakaj se sploh še pogovarjamo o tem po desetih letih, zakaj ponavljamo vedno iste izjave. Ampak naj vam povem, nikoli, ampak res nikoli ne bom prenehala, dokler ne bo tukaj zavladala pravica. Lahko se pogovorimo o tem, ali je bil takrat primeren pravni okvir za to, ali je to vprašanje nacionalnih pristojnosti in tako naprej. Ampak meni se zdi, da se v bistvu svet in države članice samo skrivajo za temi legalističnimi argumenti. Res je, nacionalna varnost je nacionalna zadeva, ampak pomagajte mi razumeti, zakaj so potem vlade držav članic v oktobru 2001 skupaj prišle do odločitve, da bodo dovolile lete cije v evropski letalski prostor. Torej, države članice so se to skupaj odločile, sedaj pa se skrivajo za nacionalnimi pristojnostmi. Ko gre za prevzemanje odgovornosti, je to nacionalna pristojnost. Ne, če, imele, če so imele države članice takrat ta pogum, da so se skupaj odločile za to odločitev, potem bi morali sedaj tudi prevzeti odgovornost. Pravite, da imamo dober pravni in pravosodni okvir ampak eh, pogosto ugotavljam, da države članice in njihove vlade, ne glede na to, kdo trenutno vlada, iščejo vse možne načine, da bi podaljšale pravne postopke na tem področju. Resnično so izkoristile vse možnosti, da bi uničili eh, možnosti do teh pravnih postopkov. Rekli ste, eh, da je to sramotno. In res je, to je sramota, da deset let kasneje še vedno govorimo o isti zadevi. In v bistvu je to tako, kot da bi govorili v steno. Nihče nas ne sliši. Ampak vse eno bomo še naprej razpravljali o tem, dokler ne bo prišlo do pravice. Namreč, eh, gospod Kunders, to je sramotno. Hvala lepa v imenu skupine GUE, sedaj Marie-Christine Vržjat, izvolite. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsedujoči. Dejansko, že deset let ta parlament obravnava um, nelegalno delovanje CIA v Evropski uniji, nezakonit to zapiranje zapornikov in tako naprej. Nekatere vlade in nekatere skupine skušajo preprečiti naše delo, mi pa nadaljujemo. Dejansko je vprašanje človekovih pravic tukaj v zelo hudem položaju. Eh, obsojajo jih vsi celo ameriški senat in države članice ter svet se ne morejo skrivati za pogodbami in sramota tukaj ni dovolj. Države članice morajo storiti kaj več in sicer morajo izvesti preiskovalna dejanja. To je edini način za to, da se to ne bo ponavljalo in tudi zato, ker imajo žrtve pravico do eh, pravičnega eh, sojenja. Nič se tukaj ne da upravičiti in na koncu bi želela izkoristiti tudi za to, da obžalujem to, da kljub obljubam predsednika Obame zapor v Guantanamu še vedno obstaja, še ni bil zaprt in da se tu mučenja nadaljujejo uh, kljub vsej nezakonitosti. Hvala. Zgodnje s uh, ustalenjami uh, eh, prevodnic obrady udzielamy uh, głosu v ramah niebieskiej karty tym paniom i panom posłom, którzy nie są na liście mówców w danej debacie. No, modry karton bomo dopustili samo tistim, ki niso predvideni za govor v tej razpravi. Tako da zdaj dobi besedo gospa Žoli. Izvolite za minuto in pol. Gospod predsedujoči, decembra 2014 je ameriški senat objavil poročilo o e, mučenju CIE. In to poročilo potrjuje, vključenost številnih držav v te nezakonite postopke mučenja, ki je bilo dopuščeno tudi na evropskih tleh med leti 2001 in 2006. Odgovornim za ta dejanja je treba soditi. Nedelovanje držav članic ter evropskih institucij je nesprejemljiva. Ne moremo eh, tolerirati nekaznovanosti pri takšni obliki kršenja človekovih pravic. Preiskovalna dejanja se morajo nadaljevati. Politične skupine v naši skupščini eh, pozivajo, eh, da se nadaljuje delo na tem področju, zato da se osvetlijo te nelegalne prakse, eh, ki se odvijajo pod v, odgovornostjo držav članic, kar je sramotno. In uh, treba je preprečiti to, da, bi, da se države izogibajo svojemu sodelovanju pri teh uh, preiskavah. Zato je naša odgovornost, da uh, zagotovimo nadaljevanje teh preiskovalnih dejanj. Uh, in na ta način moramo tudi uh, ščititi Evropski parlament, ki je do sedaj edini uh, skušal uh, braniti. Um, stališče in ugled Evropske unije na tem področju. Zato prosim, da sledite temu um, navodilu. Hvala lepa, zdaj pa gospod Injacio Korao. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani kolegi, povejmo jasno, nekateri so to že povedali, to je prava sramota. Prava sramota je, da po 15 letih in potem, ko je pred letom in pa v ta parlament sprejel resolucijo, še ni bilo. Uh, storjeno nič. E, preiskave se niso začele, države članice se skrivajo za zakonodajnim okvirom in celo za državno tajnostjo. To ni sprejemljivo. Namreč, čim sprejmemo znotraj, da se to dogaja v naših državah članicah, v Romuniji, na Polskem, v Litvi, eh, kar potrjuje tudi poročilo Ameriškega senata. Torej, čim mi sprejmemo, da se take oblike mučenja in nečloveškega, trponižujočega ravnanja eh, Eh, dogajajo pri nas, pomeni, da sprejemamo, da se to lahko zgodi komorkoli od nas. In zato je res prišel trenutek, da dvignemo glas in zahtevamo, da odgovorni plačajo. Namreč, če bomo nadaljevali tako, ne bomo res prišli nikamor. Hvala. Eh, eh, Hvala lepa. Zdaj pa v imenu samostojnih poslancev, gospod Papadakis, izvolite. Αβίαστο είναι το συμπέρασμα από τις αποκαλύψεις για τα φρικτά βασανιστήρια. Ko se je razkrilo, kakšne uh, dejavnosti so počele v imenu CIA, je počela CIA v državah članicah in tudi drugot, je neverjetno, da odgovorni ostajajo nekaznovani. Vsi se utepajo svoje odgovornosti. Evropska unija se predstavlja kot eh, vrhunska eh, zaščitnica človekovih pravic, eh, tudi v, ampak v imenu skupnega boja proti terorizmu za združenimi državami pa izvaj, dopušča izvajanje mučenj in podobnih praks. Europol, Evropska vojska, nova obaljna straža, ki naj bi jo vzpostavili, v bistvu vsi sodelujejo pri teh praksah, pri katerih teptajo pravice beguncev, prosilcev za azil, v katerih eh, monopolistični interesi celo financirajo delovanje Daješa. In zato se moramo upreti eh, takšnemu delovanju ter oblasti in bogatstvu, ki ga poganja gospod predsednik gospe in gospodje kolegice in kolegi mučenje ne more biti upravičeno pod nobenimi pogoji in zato tudi sam obsojam tehnike, o katerih eh, poroča poročilo Ameriškega senata. Združene države Amerike igrajo bistveno vlogo v boju proti terorizmu po celem svetu, vključno v Evropo in naše sodelovanje v eh, boju proti terorizmu mora biti ohranjeno za dobro državljanov na obeh strani Atlantika in za to, da se spoštujejo vse temeljne svobode. Potrebujemo stalni politični dialog s transatlantskimi partnerji o varnosti in eh, terorizmu, vključno z varovanjem človekovih pravic in državljanskih pravic. Zagotoviti moramo globalno stabilnost v eh, naših odnosih, je bistvenega pomena in eh, tudi eh, strateško, ima tudi strateško naravo. Glede na to poročilo bi želel podariti nekaj, kar se mi zdi glavno sporočilo skupne izjave ZDA EU za dne 15. junija 2009 o zaprtju eh, Guantanama in pa bodočem sodelovanju na področju boja proti terorizmu. Skupni boj proti terorizmu mora potekati v skladu z mednarodnim pravom, zlasti na področju človekovih pravic, zlasti pravice do človeškega ravnanja, eh, poštenega so, sojanja in ne mučenja. Eh, kolegice in kolegi, pri tem ne more biti nobenih izjem. Hvala. Odgovor. E, e, e, evropsko sodišče je sprejelo sodbo proti poljski litvi in romuniji in tudi italiji in teranu in prav tako so bile sprejete odločbe v dobro žrtev. Vse te sodbe eh, dokazujejo, da so vlade lagale parlamento, da bi zakrile to, kar se je dogajalo. In še huje, v sodelovanju oziroma eh, za svoje sodelovanje so dobile veliko denarja, to odkriva tudi eh, poročilo Senata. Še huje, nekaznovanost je bila zagotovljena, držav EU za tiste, ki so bili odgovorni za ta kazniva dejanja. V Italiji, na primer, so uporabili eh, državno zaupnost, da so blokirali delovanje sodnik in eh, rezultat je bil ta, da so bili nižji častniki obsojeni, najvišji pa ne. In eh, eh, Sabrine Suza, bivši eh, častnik, je bil obsojen v odsotnosti in nikoli ni mogel dokazati, da ni bil vključen v ta dejanja. Tudi žrtve mučenja in ugrabitev gospod Abu Amani je, gospa je izjavila, da je samo grešni kozov. Na, Porto, na portugalskem je tudi prišlo do sodelovanja in to sem tudi poročala v svojem poročilu. In prav tako je o tem bil obveščen eh, predsednik komisije. Kako smo potem lahko kredibilni in kako naj verjamejo, da se bomo učinkovito borili proti terorizmu, če vlade zakrivajo ta dejstva? tudi sama mislim, da nikoli ne smemo prenehati iskati eh, odgovornosti za te primere. E, Hvala lepa. Gospa Anderson, izvolite. International confirmed that Shannon Airport and Africa... Potrjeno je bilo, da je CIA uporabljala letališče na Irskem za te nezakonite eh, prelete. Prav tako je CIA uporabljala tehnike mučenja eh, in to je eh, odkrilo tudi sodišče Evropske unije, ki je zaključilo, da je 14 Ircev, tako imenovani zakriti moški, trpelo zaradi ne, eh, zaradi ponožoče obravnave, da pa ni bilo eh, prisotno mučenje. Ampak britanska vlada je lagala Evropskemu sodišču in britanski zunani minister eh, je sedaj moral dati dodatna, eh, dodatne dokaze. 14 ircev je trpelo zaradi hudih tehnik. Eh, eh, preiskovanja in še sto takih jih je bilo uh, mučenih se stranicije in poročevalec ima prav, šlo je za mučenje. To pomeni kršitev mednarodnega prava in to je kaznivo dejanje, to je kriminal in vlade so bile vključene v uh, umore ljudi. Hvala. E, Hvala. Gospod Zoltán Balco. Lassan tíz éve annak, hogy az európai... Najlepša hvala. Deset let je že poteklo, odkar je Evropski parlament začel eh, opozarjati na delovanje CIE, v katerem je prihajalo do nezakonitih pridržanj in nezakonitih eh, prijemov v Evropi. Eh, dejstva so znana, dokazi so znani, nihče pa ni ničesar priznal. V vseh dokumentih se uporablja beseda domnevno v teh izjavah in oblasti ne sodelujejo v preiskavah in odgovorni eh, niso imenovani vedno. Vedno se imenuje samo CIA, ampak CIA ni država in e, zato bi bilo treba imenovati tudi odgovorne v administraciji ZDA, ali pa se bojimo velikega brata. Zadnji čas je, da se resnica odkrije. To resnico je treba povedati jasno in glasno in temu morajo slediti ustrezne posledice. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. O tej točki ne razpravljamo prvič. Večkrat smo že izrazili naš gnus nad temi degradantnimi praksami CIE in nad celo serijo uh, mučilnih tehnik, kakršna je analna penetracija in podobno. In države članice ki imajo informacije o tem, bi jih morale razširiti. To, kar se, dogajali, kar se je dogajalo, je res dramatično in strinjam se s kolegi. Zato menim, da bi Evropski parlament dejansko moral priti do vseh informacij, ki obstajajo, pa čeprav na žalost v praksi do tega ne pride. In pri teh um, rezultatih v zadnjih dveh letih, ki, uh, ki so ob katerih smo lahko razočarani, eh, bi morali ustrajati na tem, da se ta zgodba nadaljuje tudi v nacionalnih parlamentih, na nacionalnih sodiščih in na Evropskem sodišču. In še nekaj bi mm, želel povedati kolegom liberalcem. Marsikaj pomembnega je bilo rečenega o um, nizkotnosti držav članic. Ampak tudi mi nismo niti ene same misije poslali. Um, Eh, v času prejšnjega sklica in zato se sprašujem, da tudi pri edini misiji, ki je bila za to zadolžena, je sodeloval samo en predstavnik skupine Alde. Hvala lepa. Gospod Koeljo, dobi besedo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod predstavnik sveta, um, gospod, gospa komisarka, spoštovani kolegi. Že več let razpravljamo o tem. Uh, ta tajnost, v kateri se je odvijal ta program, je pripeljala do tega, da ni nič jasnega več o tej zadevi in o tem, kdo bi moral tu prevzeti odgovornost. In še vedno ni uh, vse razčiščeno. In zato je treba nadaljevati s tem, da se ob upoštevanju načela subsidijarnosti uh, eh, doseže sodno in politično, eh, sodni in politični epilog tej zgodbi. Eh, pri tem pa ne smemo pozabiti na našega sogovornika na drugi strani Atlantika. Eh, pri tem zauzemanju ne gre samo za naš občutek odgovornosti, ampak gre tudi za to, ker moramo preprečiti, da bi se podobna kršenja človekovih pravic dogajala še v prihodnosti. Človekove pravice so namreč eh, osrednja vrednota Evropske unije in zato bi se morali zauzemati vsi eh, posamezniki in države eh, članice. To je naše poslanstvo, ki ga moramo opraviti zaradi spoštovanja do preteklosti, ki je še nismo razjasnili in to zato, da bomo prispevali k boljši in bolj spoštljivi prihodnosti, v kateri bo človekovo dostojanstvo imelo večjo težo. Najlepša hvala zdaj pa gospod Buda, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Spoštovanje temeljnih eh, svoboščin in človekovih pravic so naše vrednote in vrednote pravne države. Te vrednote morajo biti posotne pri vsot v notranjih in zunanjih zadevah EU. Prav tako sem spada spoštovanje človekovega dostojanstva, zasebnosti in vse, kar spada v okvir temeljnih človekovih pravic. Evropska unija mora jamčiti spoštovanje teh svoboščin in pravic. Prav tako mora EU eh, eh, jamčiti varnost svojih državljanov. Čez atlantsko sodelovanje mora postati drugačno, tako da bo koristilo vsem. Istočasno mora upoštevati interese ene in druge stvari preveliko politiziranje te teme v zvezi z nelegalnimi pridržanji in uh, politiziranje vključenosti CIE ter vključenosti posameznih držav v ta dejanja, bi lahko vplivalo na uh, procese, ki so stekli v državah članicah, da bi uh, z namenom odkriti resnico. Državam članicam je treba omogočiti, da končajo svoje preiskave. Ne smemo se vključevati v pravne postopke, ki so se že začeli. Moramo spoštovati načelo neodvisnosti sodstva. Prepričan nismo, da je eh, prišlo do kršitev, vendar je te kršitve treba odkriti. Zato pa potrebujemo tudi solidne dokaze, trdne dokaze, preden bomo koga imenovali poimensko. Hvala. Uh, Hvala lepa. Gospod Notis Marijas. Hvala lepa, gospod predsedujoči obsoditi moramo tehnike mučenja, ki jih je izvajala CIA v Guantanamu in drugod. Pri teh tajnih zapiranjih je prišlo do hudih kršitev človekovih pravic in do mučenja. Zaradi takega zapiranja je CIA posluževala nečloveških oblik ravnanja uh, in to brez vsakih sodnih procesov. Samo zato, da naj bi dobila informacije o terorističnih dejanjih. CIA je torej kršila človekove pravice in zato mora Evropska unija obsoditi vsakršno obliko kršenja človekovih pravic s stranicije in mora preiskati v državah članicah Evropske unije, katere so sodelovale v tem rendition programu CIE. Gospod Hetrich. Najlepša hvala. Spomnimo si, da so Združene države Amerike uradno naša zaveznica. Eh, kljub eh, temu, da bi lahko se spraševali o osebni dobri volji predsednika po zadnji intervenciji v Evropi. Eh, vendar pa so, uh, smo zelo hvaležni našim uh, obveščevalnim službam. Ampak obveščevalne službe bi morale zasliševati na human način, kolikor je mogoče. Ampak njihovega dela ne smejo uvirati politiki in njihova politična načela v tolikšni meri, da bi to uh, otežkočilo njihovo delo. In uh, človekove eh, pravice ne smejo biti eh, eh, kršene, vendar pa žal ne moremo terorizma uničiti, ne da bi ustrezno ukrepali. Ruža Tomašič, prosim. Hvala lijepa mučenje i drugi oblici nečovječnog Hvala lepa. Mučanje in druge oblike nečloveškega postopanja ne eh, smejo biti sprejemljive v boju proti terorizmu. Mislim, da bi iz našega mesta morali jasno povedati naslednje. Obsojamo vse take dejavnosti, tako domačih, kakor partnerskih služb, v katerih se ljudje mučijo na evropski zemlji. Zavedam se, da določeni krogi menijo, da so te prakse zelo učinkovite za zbiranje informacij, ki bi lahko pomagale preprečiti nove napade. Prav tako eh, del, državljan, del državljanov eh, naj bi za, na ta način eh, zaščitili za pred napadi in tudi ti mislijo, da je v redu uporabljati tašne ukrepe. Vendar pa se ne smemo odreči človečnosti in svojih krščanskih vrednot. Če bomo to sprejeli, ne bomo nič drugačni od tistih, proti katerim se borimo. Hvala lepa. Hvala lepa. In končno v imenu komisije, komisarka Jurova, prosim. You, Najlepša hvala, gospod predsednik. Čeprav sem prej rekla, da eh, to področje spada v nacionalno pristopnost, je komisija natančno spremljala to vprašanje in je tudi spodbujala države članice naj v okviru svojih pristojnosti zagotovijo, da se te situacije ne bodo eh, ponavljale. Hvala. Uh, najlepša hvala, gospa komisarka, v imenu Evropskega sveta, gospod minister Bart Kenders, izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, najlepša hvala za to zanimivo izmenjavo mnen. Mislim, v prvi vrsti, da se vsi strinjamo, brez izjeme, da so človekove pravice in pravna država v boju proti terorizmu nekaj, česar ne moremo. kar ne moremo uporabljati za to, da bi kršili pravice drugih. Pomembno je vedeti, da se tudi danes borimo proti terorizmu in zato morajo vse eh, raziskave, poročila biti eh, resno eh, jemana, torej vsa ta poročila so zelo pomembna. V prvem delu svojega nagovora sem govoril o tem, povedal sem, kako gledamo na politiko predsednika Eh, Obame, ki je prekinil prakso tako imenovanega okrepljenega zasliševanja in da zahtevamo, da se stvari še bolj osvetlimo. Prav tako pa imamo določeno pristojnost. Vidim, da je gospa Infel danes se tudi obrnila na svet s kritiko. E, tega ne razumem, kaj ti gre za kolektivno odgovornost. Mislim, da je treba izvesti preiskave, mislim, da imamo pravni okvir, mislim, da ni bila sprejeta nobena odločitev sveta, ko ste rekli, da bomo sedelovalo eh, z ZDA na področju teh nelegalnih preletov. Tega ni bilo, to, to ni res. Edina odločitev, ki je bila sprejeta po 11. Eh, septembru, je bila, da sodelujemo v boju proti terorizmu. Če mi lahko dokažete, da je svet kolektivno odgovoren za te vrste nelegalnih pridržanj, potem bi vam bil hvaležen, da mi eh, zagotovite nove podatke, da osvetlimo to področje. Torej, tega eh, ne vidim. Razočaran sem. Pomembno je, da se naučimo nekaj iz tega, kar se je zgodilo. Prevzeti moramo odgovornost. Pristojnosti Evropske unije in institucij ne moremo spremeniti. Nekatere politične skupine bi si to želele, ampak tega ne moremo narediti. Zelo lahko je kriviti svet kot celoto, mislim pa, da je to nepravično, nepošteno in želel bi, da bi ta razprava pripeljala do drugega sklepa odgovornost mora prevzeti tisti, ki jo mora. To, in odgovornost je povezana z pravnim sistemom, ki ga imamo v Evropi in kot eh, svet moramo obsoditi, eh, kot svet moramo obsoditi te vrste kršitev človekovih pravic. Nadaljevali bomo z bojem za človekove pravice v kontekstu potrebnega boja proti terorizmu in upajmo, da bomo to razpravo zaključili na način, ki nam bo pomagal nadaljevati v, in doseči napredek v boju proti terorizmu in da ne bomo samo kazali s prstom drug na drugega. Najlepša hvala, gospod minister. Najlepša hvala, s tem je razprava končana.